in v tem sklicu smo skušali dati odgovor vsem državljanom, ki so se na nas obrnili. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Evropski parlament je poseben, kajti v Evropskem parlamentu nima nihče večine. Večina manjšin se giblje od poročila do poročila. Ne vemo še, kako se bodo odvile naslednje evropske volitve, ampak zelo pomembno bi bilo, da ohranimo sodelovalni duh v parlamentu. Razprave na to temo je konec, glasovali bomo opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Panajatova, prenosne baterije in akumulatori, ki vsebujejo kadmi. Poročevalec, 4 minute. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Po dolgih pogajanjih med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo smo se končno dogovorili za ambiciozen, a realističen kompromis v zvezi z baterijami in akumulatorji, ki se bojo kadmi v brezžičnem električnem orodju. Dvoje želim povdariti in sicer v zvezi z dokončnim dogovorom, ki je bil dosežen. Na trialogu smo se dogovorili za linijo, ki je sprejemljiva za vse. Gre za kompromis glede izjeme za baterije, ki vsebojejo kadmi, da bi to izjemo podaljšali do 31. decembra 2016. Ukrepi v sporozumu iz prve obravnave bodo izboljšali trenutno zakonodajo, kajti zaprli bomo morebitne vrzeli v direktivi. Namen teh določb je, da bi zagotovili cenejši prehod v novo, nov zakonodajni okvir za vse akterje na tem področju. Zaščititi pa želimo tudi zdravje ljudi. Dokončen dogovor, ki smo ga dosegli, mislim, da pošilja jasno sporočilo o tem, kako obravnavamo prepoved uporabe kadmija. Še en pomemben vidik predloga Evropskega parlamenta je uvedba živega srebra v trenutno razpravo v zvezi z gumbastimi celicami. Kolegice in kolegi v odboru NV so podprli moj predlog. Gumbaste celice, ki vsebujejo živo srebro, bodo prepovedane od jeseni 2015. To je velik korak naprej, kajti preprečili bomo približno 5 ton živega srebra na leto, kajti 5 ton živega srebra na leto pobegne v okolje. Evropske unije. Zelo sem vesel, da nam je uspelo doseči ambiciozen in pozitiven dogovor v zvezi z direktivo o baterijah. Evropska unija bo tako zagotavljala inovacije na področju sodobnih tehnologij, materijalov in recikliranja. To bo poslalo močan signal v zvezi s kadmijem in živim srebrom. Prav tako pa bomo poskrbeli, da teh strupenih snovi ne bo več v okolju. Na koncu se želim zahvaliti še poročevalcem v senci. Brez njihovega sodelovanja tega dela nikoli ne bi mogli opraviti. Gospa Zofija Mazej Kukovič, gospod Šliter, gospod Jorgensen, gospod Uski in gospod Irži Maštalka so vsi plodno sodelovali med seboj. Vse kolegice in kolege prosim, da podprejo sporozum ki so ga dosegli parlament, svet in komisija. Hvala. Köszönöm szépen. Hvala lepa. Sedaj pa komisar, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej se vam želim zahvaliti in čestitati gospodu Panajotovu in njegovim poročevalcem v Senci. Opravili so zelo dobro delo, podrobno so preučili predlog komisije glede prepovedi uporabe kadmija v baterijah v obrežičnem električnem orodju. Komisija prav tako pozdravlja določbe glede prepovedi uporabe živega srebra v gumbastih celicah, pa tudi glede električne opreme. Končni rezultat je dobro stvar za okolje in za zdravje ljudi. Kadmi in živo srebro sta strupeni snovi, zato je prepoved teh snovi zelo velik korak naprej k nestrupenemu okolju, k čemur sta se zavezala parlament in komisija v sedmem okoljskem programu. Mislim, da bi morali spodbuditi inovacije in iskanje alternativ. Določba o odstranljivosti baterij bo pomagala izboljšati izdelke, in omogočiti njihovo ponovno uporabo ter recikliranje. Komisija je dejala, da popolnoma podpira rezultat glede vsebine. Pri določenih postopkovnih vprašanjih so bile uvedene spremembe v prvi obravnavi, zato bo komisija podala tri izjave. Zadeva uporabo klauzule brez mnenja glede sprejemanja izvedbenih aktov delegirane akte ter objavo konsolidirane različice direktive. Celotno besedilo teh razlag bomo podali plenarnemu zasedanju v zapisnik. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu ELS, gospoda Mazej Kukovič, izvolite. Hvala lepa predsedujoči, spoštovani komisar, spoštovani kolegi sprememba direktive o baterijah prinaša velike napredke za okolje za zdravje in za končne uporabnike posebej pa še dodano vrednost za inovativno industrijo. ali se zavedamo kako odvisno je naše življenje od baterij? baterija je vir ki je našim očem velikokrat neviden. baterije so tiste ki nam na eni strani omogočajo sodobno življenje tisto kar je tehnološko napredno je brezžično na drugi strani pa v nekaterih primerih tudi škoduje zdravju. evropska komisija je bila pozvana da pregleda in obnovi obstoječo direktivo z namenom osvežitve glede na nova tehnološka spoznanja in glede na spoznanja o vplivih na okolje in zdravje. predlog komisije je vseboval prepoved uporabe nikelkadmija v baterijah za brezžično električno orodje šestnajst milijonov kosov električnega orodja je prodano vsako leto toda štirideset od tega je eh, eh, štirideset od teh kosov je brezžičnega. kadmij ima seveda slabe posledice za zdravje v okolje uhaja zaradi nepravilnega ravnanja tudi z odpadnimi prenosnimi baterijami. v evropskem parlamentu smo ta predlog precej izboljšali in ga po dolgih pogajanjih tudi podprli. z novostmi bomo zagotovili varnost naših državljank in državljanov in hkrati prehodno obdobje industriji za prilagoditev in ohranitev delovnih mest. nikelj kadmijeve baterije v ročnih orodjih so praktično v vsakem domu. dokazljivo je da velik del industrije pa že danes proizvaja in vgrajuje tovrstne baterije v evropi tako Eh, z novimi materiali z litijem tako da bo prehod lažje obvladovan posebej to velja za srednje velika in mala podjetja. nova direktiva bo uvedla prepoved tudi za gumbaste celice ki predvsem so nevarne takrat kadar so v igračah. zelo pomembna sprememba eh, direktive je tudi v tem da bomo lahko baterijo sami odstranili kar je prava novost želim se zahvaliti poročevalcu profesor panayotovu ker je s svojimi strokovnimi izkušnjami na področju materialov veliko pripomogel k izboljšanju zakonodaje in h kompromisom. Hvala lepa. Direktiva iz leta 2006 bo prepovedala kadmijeve baterije, ampak za nekaj izjemami, ker obstajajo tveganja v zvezi z resnimi boleznimi, naprimer rak in bolezni srca in ožilja. Uporaba kadmija se omejuje tudi v evropski zakonodaji, zato ker ima to fiziološke in psihološke posledice na zdrave ljudi. Evropska unija mora zaščititi okolje, pa tudi javno zdravje. Pomisleki v zvezi z zdravjem, varnostjo in okoljem niso vedno v skladu z pomisleki glede okolja in potrebami posameznih državljanov pri upravljanju posla. Zato moramo uredbo ustrezno uravnotežiti. Mislim, da nam je to uspelo. Trenutna pravila bodo zagotovila zmanjšanje količine strupenih snovi v napravah, ki se uporabljajo v domovih in to bo zmanjšalo tveganja za okolje, hkrati pa tudi zmanjšalo našo izpostavljenost tem snovem. Po drugi strani pa spodbujamo nove tehnologije, inovativne tehnologije in tudi okoljoprijazne tehnologije. Zato mislim, da bo nov sporozum zagotovil uspeh, zmanjšali bomo onesnaženje, po drugi strani pa tudi tveganja za zdravje. Zelo sem zadovoljna, da je svet sprejel predlog parlamenta v zvezi z zasnovo gospodinskih aparatov in električnega orodja. To pomeni, da bodo ljudje lahko sami zamenjali baterije. Trenutno je vse preveč naprav zasnovanih tako, da ni mogoče menjati baterij. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine zelenih, gospod Šliter, minuta in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kadmi in živo srebro sta zelo nevarni eh, težki kovini, ki smo jima izpostavljeni. Končno smo zdaj eh, dosegli realnost eh, tistega, tiste odločitve iz 2006. 21 eh, mesecev eh, bomo potrebovali za popolno prepoved in do konca leta 2016 bomo lahko odpravili tudi nepotrebno izjemo, ki je bila sprejeta zaradi lobistov. Hvala gospodu Panajotovu, ki je opravil odlično delo, vsi smo uspeli doseči dober rezultat ponosen sem tudi na dejstvo, da končno v resničnost eh, prenašamo eh, to obveznost. V Belgiji je stalo 110 evrov za menjavo baterij, eh, naprimer znanih izdelkov, Appleovih ali pa Samsungovih izdelkov. Seveda je, potrebno, je treba plačati za kaj takšnega, ampak uh, baterije moramo tudi sami menjati, ne pa da jih eh, zgolj zavržemo, tudi reciklirati jih moramo. Komisijo bi rad spomnil, da bi morali vi že leta 2009 pripraviti nekakšno blagovno znamko za eh, to vrstne baterije za enkratno uporabo. Ko kupite baterijo, morate vedeti, kaj vsebuje. Eh, na az európai konzervatívok nevében. Sedaj pa v imenu EKR, gospod Nikolsen. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam končni dogovor o direktivi o baterijah. Potrebovali bi sicer eh, daljše tranzicijsko obdobje za kadmi. 31. december 2016 je sprejemljiv, če upoštevamo seveda dodatni dogovor glede tega, Eh, da se lahko prodajo vsi izdelki, ki so že na trgu. To je še posebej pomembno za eh, MSP-je, ki bodo najbolj prizadeti zaradi odprave kadmijevih akumulatorjev. Prepoved eh, gumastih celic je še en korak naprej v doseganju ciljev EU o prepovedi večine uporab, uh, živega srebra do leta 2020. To je dobrodošla sprememba, uh, s tem pa bodo imeli v podjetjih dovolj časa, da, si, da se pripravijo na nova pravila. Sam sem za odpravo živega srebra. Besedilo, ki je šlo iz trialoga, je izboljšano, zato lahko podpremo vse skupaj. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Paška, v imenu EFT, minuto in pol imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, vsi se zavedamo dejstva, da je proizvodnja in uporaba baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo eh, kadmi, problematična. Ima namreč precejšnje učinke na okolje. Kadmi se lahko znare tudi v človeškem telesu, kjer je strupen in nevaren. Zato je bistvenega pomena, da še naprej podpiramo sisteme zbiranja in recikliranja. Prizadevati si moramo za 100 odstotno recikliranje kadmija iz prenosnih baterij in akumulatorjev. V zameno lahko uporabljamo eh, baterije, ki vsebojo eh, liti, ki pa so sicer draže in v državah z nižjimi življenjskimi standardi niso tako priljubljene. Komisija želi zmanjšati uporabo to vrstnih tehnologij do leta 2015, to je upravni ukrep, podpiramo nove tehnologije, ampak zavedati se moramo dejstva, da so te nove tehnologije tudi draže. Strinjam se s poročevalcem. Potrebujemo dober kompromis glede uh, splošne javnosti. Določiti moramo ta rok uh, leta 2016 ali pa celo malce pozneje. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Mirski prav tako pol druga minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pazljivo sem prebral predlog profesora Panajotova. Veseli me, da lahko rečem, da sva, da sva s gospodom Panajotovom dobra prijatelja, na to sem ponosen. Pripravil je zelo dobro poročilo. To poročilo nam daje možnost, da zaščitimo stotine tisoče ljudi pred vplivom eh, živega srebra in drugih strupenih kovin. Pogosto kritiziram komisijo, ampak danes bi rad pozdravil ta predlog. Ko je delo upravljeno po, eh, profesionalno, je rezultat prav tako dober. Baterije, ki vsebujejo eh, nevarne snovi, še posebej živo srebro, so nevarne. Prepoved to vrstnih baterij, bo eh, dobro vplivala na naše zdravje. Naši voljivci bodo videli, da tukaj v parlamentu opravljamo dobro delo. Vladko, zelo sem ponosen na tvoje delo. Ponosen sem, da sem uh, lahko tvoj prijatelj. V skupini uh, podpiramo to skupno delo komisije in profesorja Panajotova. Hvala. Köszönöm szépen, és most... Najlepša hvala. Sedaj pa postopek pritegnite priložnost predsedujočega, gospod Mirešta. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rad čestital poročevalcu gospodu Pajnajotovu, ki je upravil dobro delo. 40 odstotkov vseh ga električnega urodja je brežičnega, vsaj eh, v lanskem letu je bilo tako ponovadi uporabljajo eh, nikel kadmijeve ali pa eh, nikel kovinske hidridne eh, baterije, ki jih lahko pomnimo, seveda. 70 odstotkov je liti ionskih, 25 pa nikel kadmijevih. Zavedati se moramo tudi dejstva, da v srednji in vzhodnji Evropi najdemo drugačno statistiko. To razmerje je ravno obratno, tako da bomo tam potrebovali več časa, da zamenjamo to vrstno tehnologija v brezičnem električnem orodju. Kadmij je na seznamu najbolj nevarnih snovi, ki so nevarne predvsem za človeka. Ne vemo namreč, kato, kako dolgo ostanejo v telesu in kako dolgo, eh, kako veliko časa potrebujejo, da razpadejo. Imamo pragmatično rešitev, s katero bi eh, pomagali tako potrošnikom, kot tudi podjetjem. Najlepša hvala. Gospod Obermajer. Mikrofon, prosim. Hvala lepa. Še vedno je na trgu zelo veliko izdelkov, ki vključujejo in vsebujejo kadmi. Kadmi škodi okolju, ampak tudi zdravju ljudi. Zelo pomembno je, da postopoma te izdelke umikamo z trga in da iščemo alternative. Ne gre pa samo za baterije. Ne biološka, ne biološke kmetije uporabljajo gnojila, ki vsebojejo kadmi. To pomeni, da je mogoče ta stostrupen osnov najti skoraj v vsakem živilu. Razmisliti moramo o tem, kako bi kadmi odstranili iz orodja, naprav, pa tudi iz svoje prehrane. Strokovnjake moramo podpirati pri tem, da najdejo alternative in spodbujati moramo ekološko pridelavo. Hvala. Najlepša hvala. Gospa McGuinness. Hvala, gospod predsedujoči. Pri nas so številne skupine obiskovalcev in tema eh, te razprave oziroma ton je precej dolgočasen, ampak učinek, posledice so zelo pomembne za naše obiskovalce, za naše državljane ne. Pod irskim predsedstvom, še posebej gospod Hogan, eh, zelo tes, tesno sodeloval z vsemi, zato da bi prišli do dogovora, ki daje gotovost tako industriji, kot tudi okolju in eh, področju javnega zdravja. Ta zelo nevarne, te zelo nevarne snovi, težke kovine eh, moramo odpraviti. Včeraj sem sama gostila skupino obiskovalcev in zanimanjem se prisluhnila njihovim pogledom, njihovim stališčem. Glede od. Uh, odpadkov, se moramo zavedati, da napredka ne bi bilo, če bi eh, Evropska unija počivala, če si ne bi prizadevala za te direktive. Ampak stvari se dogajajo počasi. Ko se Evropa odloča, boste vedno videli učinek in to je vedno uh, v, za dobro okolja in uh, eh, varstov uh, zdravja. Hvala. Hvala. V čas tirskega predsedstva sedaj besedo dajem gospodu Kerju. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil poročevalcu ne zgolj za eh, njegovo dobro delo na tem zelo dobrem, eh, zelo pomembnem področju, ki morda ni najbolj eh, seksi, tako rekoč, je pa zelo pomembno za državljane. Podal je zelo praktično razlago tega, kar smo dosegli. Podaril je Eh, potrebo po eh, nepredragi eh, tranziciji, tranziciji zaščiti okolja, zdravja. Podaril je tudi, da veliko teh snovi uide, da jih ne recikliramo. Kolega strokovnjaka za mano sta govorila o električnem orodju, o tem, da, moramo, nadgra, da moramo ta orodja nadgraditi in izboljšati eh, z različnimi tehnologijami in baterijami. Mislim, da moramo povdariti recikliranje. Številne baterije se namreč ne uporabljajo, ampak jih zgolj eh, odvržemo. Ljudje reciklirajo papir, steklo in tako dalje, ne zavedajo pa se potrebe po recikliranju baterij. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bi rad besedo predal komisarju Šehčoviču. Izvolite. Much, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poslanci in poslanke, vabimo vas, da potrdite nadgraditev direktive o baterijah in akumulatorjih in odpadkih teh baterij in akumulatorjev. Eh, revidirana zakonodaja bi naj prispevala k boljšemu varstvu okolja in zdravja z določenimi določbami v eh, direktivi bomo izboljšali tudi samo izvajanje. Kot je dejala gospa Magines, je to dobro za državljane, za njihovo zdravje, to je dobro tudi za okolje. Mislim, da s tem zagotavljamo tudi eh, jasnost za poslovneže, za podjetja. Zahvaljujem se vam za podporo eh, temu predlogu direktive. Gospod Šliter je zastavil vprašanje. Naj mu povem, da komisija trdo dela Eh, na tem vprašanju. Soočamo se z nekaterimi tehničnimi težavami eh, v zvezi z enotnim označevanjem, še posebej eh, baterij za enkratno uporabo. Tesno sodelujemo tudi z organi za standardizacijo, tudi z evropskim organom za standardizacijo, ki nam pomaga pri iskanju tistega najbolj smotrnega načina dela vnaprej zaenkrat se zdi, da je najbolje, da označujemo od primera do primera. Še vedno pa na tem področju delamo in z veseljem vas bomo redno obveščali o napredku. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Naslednji pa besedo dobi gospod Panejoto, poročevalec. Izvolite.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 danes vidimo, da smo upravili dobro delo. Jasno je, da smo dejansko sposobni opraviti pomembno delo. Že dolga leta si prizadevamo za rezultat in končno smo letos uspeli najti kompromis. Kompromis, ki ga lahko podprejo svet, komisija in parlament. Zato smo dejansko dosegli nekaj pomembnega. To bo koristilo še posebej v tistih državah, kjer je kupna moč nekoliko šipkejša. Prepričan sem, da bomo tudi v zvezi z tehnološkim razvojem Evrope naredili pomemben korak naprej. brez poročevalcev v senci, brez uh, ljudi, ki so aktivno prispevali k temu poročilu, mi prav gotovo ne bi uspelo. Hvala lepa še enkrat. Hvala. Čestitev uh, bi poročevalcu in tako sklenil razpravo. Glasovanje bo potekalo danes ob 12. uri. Kmalo se vidimo. Hvala za sodelovanje v razpravi. Hvala, gospod komisar. Hvala, kolegi in kolegice. S tem je zasedanje prekinjeno.